Hello, colleagues. I invite you to take your seat. Kolegice in kolegi, dobro jutro. Sedite, prosim. Take your voting lists. Vzamite glasovalne sezname, poskrbite, da boste imeli glasovalne kartice pri roki. In pripravite se na uspešno glasovanje. Najprej predlagam, da opravimo preizkušno glasovanje, da vidimo, ali vse deluje, da vidimo, koliko vas je prisotnih. Pritisnite, prosim, na poljuben gumb v svojih volilnih napravah. Vseeno, katerega samo da vidimo, koliko nas je. Dobro, hvala. Koliko nas je? 67. Konec glasovanja. Okay. Thank you very much. Hvala. Zdaj pa bomo začeli z resničnim glasovanjem. Prva točka je osnutek priporočila za drugo obravnavo, poročevalka gospa Kadenbach. Eh, gre pa za nadzor in dejavnosti za zagotovitev uporabe zakonodaje o živilih in krmi ter pravil o zdravstvenem varstvu živali, dobrobiti živali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskem razmnoževalnem materialu in fitofarmacevskih sredstvih. Glasujemo elektronsko, ker je glasovanje samo eno. Izvolite, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Očitno je pri socialistih en glas preveč, tako da morate eno kartico izvleči iz naprave. Dobro, zdaj je v redu. Konec glasovanja. Priporočilo je bilo sprejeto. Čestitke gospe Kadenbach. The next item, it's- Naslednja točka je razrešnica za splošni proračun Evropske unije. Začeli bomo z Evropsko komisijo. Poročevalec je gospod Lavija. Ena, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Dve za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 4. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 5. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 6. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 8. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 9. Za proti, vzdržani zavrnjeno, deset za, proti, vzdržani zavrnjeno, enajst kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o osnutku mnenja z izglasovanimi spremembami. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospodu Laviji. Naslednji, naslednje poročilo je spet poročilo gospoda Lavije o agenciji EEA. Ena, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Dve, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri, kdo je za? Ali je bil ta umaknen? Glasujemo o EFSI. Glasujemo o Agenciji za varnost prehrane v Evropi. Rekla sem, da gre za Agencijo za varnost prehrane v Evropi. Gospod Lavija, izvolite. Oprostite, ampak eh, pod deseto točko imamo glasovanje o Evropski okoljski agenciji in zdaj glasujemo o tem. Že od vsega začetka glasujemo o EEA, Evropski okoljski agenciji. To je res, ampak po drugi strani sem pa napovedala glasovanje o EFSI. Sekretarjat mi je dal taka navodila. Prosim, če nadaljujemo z glasovanjem o EFSI, ker smo že začeli glasovati o EFSI and come and and and do again the first amendments on EFSA. So we no. Glasovali bomo zdaj najprej o EFSI. Ne želite tako nadaljevati. Okay. Gospod Lavija, prosim, eh, podajte predlog. Eh, z mojega stališča lahko glasujemo tudi o EFSI ampak imamo dnevni red, eh, tega dnevnega reda nismo spremenili in po dnevnem redu je deseta točka glasovanje o razrešnici eh, za Evropsko okoljsko agencijo EA. E Tako da je verjetno bolje najprej glasovati o EEA in potem, ko bo na vrsti, bomo glasovali o EFSI. So, please, Dobro. Bomo pa tako postopali. Eh, razrešnica za leto 2015 za EEA. Ena, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Dve, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri, oziroma pet, za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedem, za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Končno glasovanje o osnutku mnenja z izglasovanimi spremembami. Glasujte, prosim. Closed. Konec glasovanja sprejeto. Zdaj bomo glasovali o EMI, Evropske agenciji za zdravila. Na, no, glasujemo, torej kot sem rekla, o EMI, poročevalec gospod Lavija, razrešnica za leto 2015, ena za, proti, vzdržani zavrnjeno, dve za, proti, vzdržani zavrnjeno, tri za, proti, vzdržani. Še enkrat prosim, tretji predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, štiri, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, pet za, proti proti, vzdržani zavrnjeno, šest, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, sedem, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili predlog spremembe sedem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? 12. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? 13. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? 15. Eh, povezan z ustnim predlogom spremembe zelenih. Eh, Kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu? Ne. Torej, glasovali bomo o tem predlogu spremembe, kot je bil spremenjen. Kdo je za? 15. predlog. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 16. za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 17. za? Proti? proti. Preverili bomo 17. predlog. Nisem dobro videla. 17. Torej, preverjamo, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 18. Za. Proti vzdržani, zavrnjeno 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 22 za, proti, vzdržani, sprejeto 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In pa končno glasovanje o osnutku mnenja s premembami elektronsko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospodu Laviji. Zdaj pa je na vrsti EFSA. Dobro. Razrešnica eh, za leto 2015 za agencijo EFSA. Ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani zavrnjeno, 8 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 9 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 11 za. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti, vzdržani zavrnjeno, 10 za, proti, vzdržani sprejeto, 14 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 12. predlog spremembe. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 13. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 16. Za proti, vzdržani, sprejeto, 17 za, proti, vzdržani. Bomo še enkrat glasovali, nisem jasno videla. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19. Tukaj imamo glasovanje po delih. Najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 18. predlog spremembe. Tukaj imamo še ustni predlog spremembe. Ali ta postane brezpredmeten? Ne. Hvala za pojasnilo. Ali je kdo proti ustnemu predlogu? Ne. Torej bomo glasovali o 18. predlogu predlogu spremembe, skupaj z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 20. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 21. Za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 22. Za? Proti, vzdržani, sprejeto. 23. Za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 24. Za? proti, vzdržani, zavrnjeno, 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 26 za, proti, vzdržani, sprejeto, 27 za, proti, vzdržani, sprejeto, 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 29 za, proti, vzdržani, sprejeto, 30 za, proti, vzdržani, sprejeto, 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pa še končno glasovanje o osnutku mnenja. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospod Lavija. Zdaj pa razrešnica za Evropski center za preprečevanje in nadzor nad boleznimi ECDC. Ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Tri za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Dve za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Štiri za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Pet za? Proti? Vzdržani sprejeto. Osem za? Proti? Vzdržani sprejeto. Šest za? Proti? proti, uh, uh, zavrnjeno, sedem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, devet za, proti, vzdržani, sprejeto, deset za, proti, vzdržani, sprejeto, enajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno, dvanajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno, končno glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospod Lavija. Zdaj pa Evropska agencija za kemikalije, eh, razrešnico za leto 2015. Ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri, za, vzdržani proti vzdržani, zavrnjeno pet za, proti vzdržani, zavrnjeno šest za, proti vzdržani, zavrnjeno sedem za, proti vzdržani, zavrnjeno osem za, proti vzdržani, zavrnjeno devet za, proti vzdržani, zavrnjeno deset za, proti vzdržani, sprejeto. 11 in 12 skupaj, kdo je za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani, sprejeto, 16 za, proti, vzdržani, sprejeto, 17 za, proti, vzdržani, sprejeto, 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, končno glasovanje o osnutku mnenja z izglasovanimi spremembami. Glasujte, prosim. Konec glasovanja in poročilo je sprejeto. Čestitke, gospod Lavija. Well done. So many things. Dobro opravljeno. Zdaj pa naslednja točka za glasovanje. Eh, gre za eh, biološke pesticide z nizkim tveganjem. Glasujemo o osnutku resolucije. Naštevilni ko-sponzori oziroma soporočevalci so bili kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto, 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67, tukaj imamo glasovanje po delih. Ta postane brezpredmeten. Gremo na 69, kdo je za? proti, vzdržani sprejeto, 70 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 71 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 72 za, proti, vzdržani sprejeto, 73 eh, za, proti, vzdržani sprejeto, 74 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 75 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 76, ta postane brezpredmeten ali ne. Različne nasvete dobivam. No, 76, glasovali bomo o tem. Torej, kdo je za 76? Proti, vzdržani sprejeto. 77 za, proti, vzdržani sprejeto. 78 za, proti, vzdržani sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 91 za, proti, še enkrat. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 92 za, proti proti vzdržani. Zavrnjeno 93 za proti vzdržani. Zavrnjeno 94 za proti vzdržani. Zavrnjeno 95 za proti vzdržani. Sprejeto 96 za proti vzdržani. Sprejeto 97 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Ne, še enkrat 97. Kdo je za? Dobro, sprejeto. 98 za, proti, vzdržani. Sprejeto 100 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 101 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Želite preveriti 101. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 103 za proti vzdržani. Sprejeto 104 za proti vzdržani. Sprejeto 105 za proti vzdržani. Sprejeto kompromis 7, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto 111, kdo je za proti vzdržani. 112. Zdaj smo pri 112. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. 113 za. Proti. Kdo je za? Še enkrat. 113 za. Proti. Vzdržani. Mm, nobenega mnenja oziroma namiga socialistov nisem dobila. Bomo preverili. 113. Glasujemo. So it's clearly adopted. Thank you very much. Sprejeto z jasno večino. 114 uh, eh, za, proti, vzdržani zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. 115. Glasujemo. Vote is open. The vote is closed. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 124 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 9. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 130. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno, pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis tri za, proti, vzdržani, sprejeto, štirinajst, predlog spremenj štirinajst za, proti, vzdržani, sprejeto, petnajst za, proti, 14 bi preverili. Dobro, kar glasujte, prosim. Yes, you are. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. A, sem imela srečo. 15. Za, proti. Sprejeto. 16. Za, proti vzdržani, sprejeto 17 za, proti, vzdržani, sprejeto 18 za, proti, vzdržani, sprejeto 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto 24 za, proti, vzdržani. Še enkrat 24, kdo je za? Hvala, sprejeto je bilo 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 37 za, proti, vzdržani, sprejeto, 38 za. Še enkrat želite preveriti 37, dobro, bomo preverili, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 38, kdo je za? 38 še enkrat za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 41 za, proti, zavrnjeno, konvis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 45, kdo je za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno, 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 47 za, proti, vzdržani, sprejeto, 48 za, proti, vzdržani. Nisem videla levega dela, 48 ga je za, dobro, sprejeto, 50 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, o tem ne glasujemo, 52, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 53 za, proti, vzdržani, sprejeto, 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 55 za, proti, vzdržani, sprejeto, 56 za, proti, vzdržani, sprejeto, Pa še končno glasovanje o osnutku resolucije z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Najlepša hvala in čestitke vsem. The next item. Naslednja točka. Glasovali bomo o osnutku mnenja. Gre za spremembo direktive o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem pri delu. Poročevalko je gospa Nela. Predlog spremembe 70 do je za. Proti, vzdržani. Zavrnjeno. 71 do je za. 71 je brezpredmeten. 73 do je za. Proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno, 11 kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Štirinsedemdeset do je za, proti vzdržani zavrnjeno, dvanest do je za, proti vzdržani zavrnjeno, trinajst do je za, proti vzdržani zavrnjeno, štirinajst do je za, proti vzdržani zavrnjeno, petnajst do je za, proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno 16 do je za, proti vzdržani zavrnjeno 17 do je za, proti vzdržani zavrnjeno 18 do je za, proti vzdržani zavrnjeno 19 do je za, proti vzdržani zavrnjeno 20 do je za, proti vzdržani zavrnjeno 21 do je za, proti vzdržani zavrnjeno 21 do je za, proti vzdržani zavrnjeno

drugi del, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 79 in 80, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 78, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 81, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 82, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 82. 83 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 84 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 85 kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 85 kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 86 kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 87 je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 88 je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 89 je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 90 je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 91 je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 92 je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 93 je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 94 je za, proti vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno, 22 glas za, proti vzdržani zavrnjeno, 23 glas za, proti vzdržani zavrnjeno, 25 glas za, proti vzdržani zavrnjeno, 24 glas za, proti vzdržani zavrnjeno, 26 glas za, proti vzdržani zavrnjeno, 27 glas za, proti vzdržani zavrnjeno, 28 glas za, proti vzdržani zavrnjeno, 29 glas za, A, je brezpredmeten. To pa je lepa sprememba. 30. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 31. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 32. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 33. 34. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 35 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 42, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 43, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 44, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 46, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 47, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 47, kdo je za, proti vzdržani. 48 je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 50, kdo je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 51, kdo je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 54, kdo je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 55, kdo je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 56, kdo je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 56, 57, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 62, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1, falling and we are going to 64. 64 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 65 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 66 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 67 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 68 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 69 je za, proti vzdržani zavrnjeno, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o osnutku mnenja z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Okay, so, since no amendments was, um... Ni bil sprejet niti en predlog spremembe. To pomeni, da glasujemo o predlogu komisije. Glasujemo torej o predlogu komisije. Yes. So, we are voting for the draft opinion which approves... Glasujemo o osnutku mnenja, s katerim se potrdi predlog komisije. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Pri socialistih je eden preveč. Čakamo socialisti. Konec glasovanja in zavrnimo glasovanje. Nimamo torej osnutka mnenja o predlogu komisije. Gospa Melan želi besedo. Ja, hvala, gospa predsednica. Samo nekaj besed. Hvala. Rada bi se zahvalila vsem službam in vsem poročevalcem v Senci, ki so delali na tem dosjeju, tako kot pri dosjeju komisije kjer sem bila poročevalka, ki se nanaša na dostop do zdravil. Tudi tam smo imeli enako vsodo, to je bil zavrnjen dokument. Tu imamo kolege, ki so jim pri srcu vprašanja okolja, kot tudi eh, nevarnost eh, zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim snovem tako kot moja skupina, bi rada dejala, da tu želimo dokazati, da je potreben euroskepticizem v odnosu do te Evrope. Hvala, gospa predsednica. Uh, uh, Kolegice in kolegi, zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu in sicer glasovali bomo o osnutku mnenja v poročilu Dorfman. Gre za usklajevanje nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o upravljanju audiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere. Mnenje Dorfman torej, ste pripravljeni, tri, štiri zdaj. 92, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 93, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 94, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 95, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 96, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 97, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 98, 97, še enkrat dvignite roke, prosim. 97, kdo je za? Proti? Bomo preverili, ampak meni se zdi, da je jasno. Da vote za, upam, da vote z. Glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. 98, kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. 99 je za, proti vzdržani. Niste dvignili rok. 99. Kdo je za, proti vzdržani? Sprejeto. 101. Kdo je za, proti vzdržani? Sprejeto. 102. Kdo je za, proti vzdržani? Sprejeto. 103. Kdo je za, proti vzdržani? Zavrnjeno. 108 in 104, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, 105, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 9, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, 106, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 107, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 108, kdo je za, proti vzdržani to je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 1, to je za, proti, vzdržani. Rekla bi zavrnjeno, ampak ker gre za kompromis, bomo preverili. Glasujemo. Is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. A morda kdo ni glasoval? Sto devet, dva za, ena, dve, sedem, kolegice in kolegi. Kdo je za? Ste našli 127. Osma stran. Kdo je za? Proti, vzdržanje. Zavrnjeno. 128, glasovanje po delih. Najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4, kdo je za, proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. ena, tri, devet. V dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Prvi del torej, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Second part of 139. Drugi del 139. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis šest. Kdo je za? Kdo je za kompromis šest? Hvala. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Prav bomo preverili. Kompromis šest. Six, the vote is open. The vote is closed. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 100. Ne, torej predlog je spremenjen. 13. Kdo je za? Proti. Vzdržanje je zavrnjeno. Trinajst, želite preveriti? Dobro, gospod Eichhardt. Trinajst, torej. Konec glasovanja. Sprejeto, hvala gospod Eichhout. To bi bila napaka. 140 je brezpredmeten. Dobro. 144, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 145 do je za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Mislim, da je zavrnjeno. Konec glasovanja. Sprejeto. Ne gre mi najbolje danes, pravi predsednica. 146 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 147 do je za, proti, vzdržani proti vzdržani. Zavrnjeno. 148, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 149, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 7, kdo je za, proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. 153, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 154, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 155, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 156, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 158, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 159, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, proti vzdržani. Zavrnjeno 160 in 161, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 162, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 163, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 15, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 100. 65 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 166 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 167 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 168 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 169 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 170 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 171, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 172, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 173, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 174, kdo je za, 16 je za, proti vzdržani. Sprejeto 175 do je za. Ne, ta je brezpredmeten. 176 do je za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. 177 do je za. Proti vzdržani. Sprejeto. 178 do je za. 178 do je za. Proti vzdržani. Sprejeto. 180. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Dobro, 179 najprej, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 180, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 17, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 181, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 182, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 183, kdo je za, proti vzdržani vzdržani. Zavrnjeno 184 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 185 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 186 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 187 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 188 do je za, proti vzdržani zavrnjeno. 187, 18, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 189, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 190, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 191, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 192, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 193, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 194, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 195 do je za, proti, vzdržani. Kdo je za? 195. Hvala, proti, vzdržani. Sprejeto. To 98 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 20 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 21 in 22 sta identična, kdo je za proti vzdržani sprijeto. To je vključeno tudi 23. Eh, da pa 24 je za proti vzdržani sprejeto, 25 je za proti vzdržani zavrnjeno, 26 je za proti vzdržani zavrnjeno. 27 do je za, proti je vzdržani sprejeto, 28 do je za, proti vzdržani sprejeto, 29 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 30 do je za, ne, Dobro, 30 do je za, proti, vzdržani, sprijeto, 31 do je za, proti, vzdržani, sprijeto. Zavrnjeno. Ena. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 32. Ne, 33. Kdo je za? Proti vzdržani. Bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 34 za, proti vzdržani. Sprejeto. 35 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 36 za, proti vzdržani. Sprejeto. 37 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Ampak eh, bomo preverili elektronsko. 37 torej. Preverjamo. And the vote is closed. Konec glasovanja zavrnjeno. 38 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 39 do je za, proti vzdržani sprejeto. 39 želite preveriti? Prav, 39 glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 43, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 45, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 44, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 47, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 47, 46 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto 49 in 50, o tem ne bomo glasovali. 51, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto 49. 52 je za, proti vzdržani. Sprejeto skupaj z 53 in 54. Zdaj pa 4, kdo je za. Ne, dobro. 55, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 56, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 57, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 58 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 59 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 5 je za, proti vzdržani, sprejeto. 60. Kdo je za? O 60 glasujemo. Ne, dobro. 63. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 64, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno, 69 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 70 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 71 in 72, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 73, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 74, kdo je za, proti, vzdržani, proti vzdržani zavrnjeno, 75 do je za, proti vzdržani sprejeto. 77 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 78 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 79 do je za, proti vzdržani sprejeto, 80 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 81 do je za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, 82, kdo je za, 82, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 83, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 84, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 85, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 86, kdo je za, proti, vzdržani, 86 kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 87 je brezpredmeten. A, ne, združljiv, dobro. 87 kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 88 kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 89 kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 89, želite preveriti? Vote is open. Glasujemo 89. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno z eno večino. Vseeno je bilo tesno. 90, kdo je za? Proti vzdržani. 90, kdo je za? Proti vzdržani proti, vzdržani, sprijeto. 91, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o osnutku mnenja z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Um, Zdaj pa usnutek mnenja o možnostih, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil. To je naslednja točka na dnevnem redu in tudi zadnja za glasovanje. Prvo, e, če se skoncentriramo, ker je glasovalni seznam res dolg. Poročevalka je gospa Kaveson Ruiz. Postopkovno vprašanje gospe Reid ni postopkovno vprašanje. Eh, zelo eh, slabo slišim, ko je hrup v dvorani in eh, takrat se potem tudi teže koncentriram. Ali lahko prosim spoštujete tudi tiste, ki slabše slišimo, da bomo sledili lahko pogovorom in glasovanju? Hvala, res se je teže koncentrirati, če je v dvorani hrup. Dobro, zdaj bomo glasovali o tem poročilu. Kompromis 37, kdo je za? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sto šestdeset v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Tretji del za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 163 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9.2, drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5.6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 161, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5.5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 531, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 165 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Smo na šesti strani, 5 in 13, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 180 in 196, skupaj kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Predlog spremembe 187. Glasujte, prosim. Uh. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro, kompromis 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Osma stran, kompromis 38. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Stran 10, kompromis 35, kdo je za? proti vzdržani sprejeto. Gremo naprej. Predlog spremembe 210. Samo o tem, torej 210 glasujemo. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno? Zavrnjeno? Želite preveriti 210? V redu, glasujemo. Mi lahko pokažete, prosim. Dobro. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 215 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, sprejeto. Drugi del za. proti sprejeto. Zdaj smo pri 213. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 214 za, proti, vzdržani. Ni bilo jasno. Še enkrat, oziroma preverjamo predlog spremembe 214. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 216, kdo je za? 216. Proti? Mislim, da je bilo sprejeto. Želite preveriti prav? Preverjamo predlog spremembe 216, konec glasovanja, sprejeto. devetnajst. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Peti enajst, peti ena se popravlja predsednica, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis deset za, proti, vzdržani, sprejeto. 529, eh, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 39, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili kompromis 39. Glasujte. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Mr. Chilio gospod Čirjo in gospa Ajuso. Bomo še enkrat glasovali. Ona dva sta tudi želela glasovati. So, uh, Kolega sta prisotna v dvorani, tako da lahko. Oprostite, ampak pri ETS eh, smo imeli že predsedan za to in glasovanja nismo ponovili. Mislim, da bi morali to narediti tudi zdaj. Glasovanje se zabeleži takšno, kot je. Gospa Juso, izvolite. Eh, Mikrofon za govornico. Prosim vas, gospa predsednica, da ne končate tako hitro glasovanja. Takoj, ko rečete. Uh, glasujemo, potem glasovanje že zaključite. Pre, prehitro greste, prehitro, prehitro zaključite z glasovanjem. Uh, Če bi bilo odvisno od mene, bi ponovila glasovanje, ampak vem, da ste tukaj razdeljeni, tako da bom pri naslednjih uh, glasovanjih malo dlje počakala in bom malo počasnejša. Kompromis 39. O tem smo že glasovali. Bil je sprejet in zdaj smo pri prelogu spremembe 280. Kdo je za? 280 za, proti, vzdržani, sprejeto. 242 in 243 za, proti vzdržani sprejeto. Ste prosili za preverjanje 242-243? Bomo to preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Lahko tudi tako vprašam, preden zaprem glasovanje. Dobro, konec glasovanja zavrnjeno. 247, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 248 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 244 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili, če želite 244, glasujemo. Konec glasovanja. In zavrnjeno. Spet sem uganila 246 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Ali niste glasovali proti, želite, da preverimo? Prav bomo preverili 246, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Sprejeto z enim glasom večine. Težko je bilo to napovedati. Kompromis 36, kdo je za? Proti, sprejeto. Kompromis 47 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Juri 1 za, oziroma glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za? proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, zavrnjeno. DV16, kdo je za? Ta postane brezpredmeten, 254, zdaj smo pri 254 za. Kaj želite preveriti? Drugi del predloga spremembe Juri 1. Dobro, ampak če bomo vse čas preverjali za nazaj, mislim, da bi morali prej povedati, preden že glasujemo o naslednjem predlogu spremembe. So, Dvesto petinpetdeset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti prav? Glasujemo. ne morem uganiti, kako glasujete, če ne dvigate rok. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pozivam vas vse, da dvigujete roke, kajti ne morem šteti glasov posameznih političnih skupin. 256, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Juri 3, za proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 266, kdo je za, Povedali so mi, da glasujemo skupaj o 266 in 268 skupaj torej od teh dveh, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 284 in 285 skupaj, kdo je za, ne želijo, da glasujemo ločeno. Dobro. ločeno bomo glasovali. 284, kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno, 285 za, proti, vzdržani sprejeto. Želite, da preverimo 285? Dobro, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 299, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 42, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 292, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. 292, glasujte, prosim. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 5 iz 7, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Prvi del predloga spremembe 296, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Drugi del 296, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 297 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto 298 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 300 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Bomo preverili predlog spremembe 300. Glasujte. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 13. Bomo kar elektronsko glasovali. Glasujemo. Kompromis 13. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 273. Kdo je za? Proti vzdržani. Prosim, dvigujte roke. Smo že na 26. strani. 273. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 19. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 5.32. Drugi del. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti? Prav. 5.32. Glasujemo. 5.32. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji postane brezpredmeten. Smo pri 319. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Preverjamo. Dobro, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj smo pri 319. 329, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 322 za, proti vzdržani sprejeto, 323 za, proti vzdržani zavrnjeno, 325 za, proti vzdržani sprejeto, 326 za, proti vzdržani zavrnjeno, želite preveriti, bomo vedno preverjali, ko bom rekla, da je kaj zavrnjeno. Dobro, pa preverimo. 326 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Spet z majhno večino. 327, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. 302 za proti, vzdržani zavrnjeno. Želite, da preverimo, ne? 328 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 59, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 50 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 14, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 41 za, proti vzdržani sprejeto. 342, kdo je za, proti vzdržani. Kaj mi kažete, ste za? Še enkrat, prosim, 342 za, proti vzdržani zavrnjeno. 345 za, proti vzdržani zavrnjeno. 346 za, proti vzdržani vzdržani. Sprejeto. Kompromis 15. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 351 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 352 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 355 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Želite, da preverimo? 355. Lahko še enkrat dvigom rok. Želite preveriti prav? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Jaz bom tukaj cel dan, tako da vi izgubljate čas s stalnim preverjanjem. Mm, ne, meni se ne mudi. 356, 379 in 361 v bloku, kdo je za. Proti bomo preverili. And, uh, Konec glasovanja. Zavrnjeno. 362 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 914 za, proti, vzdržani, sprejeto. 363 za, proti, vzdržani. Prijali, da sem bila. No, bomo preverili, ker niste vsi dvignili roke. Glasujte, prosim. 363. Preverjamo 363. Konec glasovanja. Sprejeto. 364 za, proti. Rekla bi, da je bilo sprejeto, ampak raje preverimo. 364 glasujte, prosim. 363. Klaus. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9.12. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 16. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 376 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 380 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 29, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 922 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 537, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 378 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 390 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 49 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 40 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 404 za. Hvala, proti, sprejeto. 9.21 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 405. 405, torej kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 97, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 18 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 270, torej 270, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 420, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 423 za, proti vzdržani sprejeto. 424. ste se vzdržali? Mislim, da je bil prejšnji sprejet. Želite preveriti? Prosila je za preverjanje. Ne, v redu je. Smo pri 424. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Alde ni nič pokazal. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Preveriti želite dobro. Moram upoštevati gospo Kaveson Ruiz, ker je ona poročevalka in če ona zahteva preverjanje, je to treba narediti. Konec glasovanja. Zavrnjeno, vidite, prav je imela 425. Kdo je za? Proti? Sprejeto 427 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 9.23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 436, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 21, za, proti, vzdržani, sprejeto. 4-4-9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 451 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 468, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Prije, kar nisem nič videla, kakšno je vaše mnenje o tem. 4, 6, 8, še enkrat, kdo je za? 468 bomo preverili, ker eh, so nasprotovanja znotraj političnih skupin. Glasujte, prosim, 468. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 48, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 32, kdo je za, proti, sprejeto. Kompromis 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 51. stran, 9.17, kdo je za? Prvi del najprej. 917, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del. 917, prvi del. Prvi del je bil zavrnjen. Zdaj pa glasujemo o drugem delu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 482. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 487 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prepričano sem, da je bilo sprejeto. 488, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 24, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 54. stran, kompromis 44, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 503, kdo je za, Petsto tri bomo glasovali posamezno. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto kompromis 43 bo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis je bil, ja. Zdaj smo pri 514, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 516 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 stran, kompromis 45, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 538, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 541 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Petsto petdeset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis šestinštirideset za proti vzdržani sprejeto, 553 za, proti vzdržani sprejeto, 554 za, proti vzdržani zavrnjeno. Želite, da preverimo prav 554? Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. DV18, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 555, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 264, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. E, naslednji postanejo brezpredmetni. 566, 566, kdo je za? Oziroma še 560 in 561. Prav sem imela. Glasujemo o 566. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 567 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 568 za, proti vzdržani sprejeto. Deve 15, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. 569 za, proti vzdržani zavrnjeno. 437 za, proti vzdržani zavrnjeno. 523 za, proti vzdržani zavrnjeno. Želite, da preverimo? Prav 5.23. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Hvala. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 571 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 572 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 573 za, proti vzdržani. Nisem videla, kako je pri EKR 573, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 574 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Juri, ta je že pokrit, potem 575, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 26 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Nekaj predlogov spremem v bloku. Začne se to s 583, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. Glasujte. EKR e ne kaže, kako glasujejo. Konec glasovanja sprejeto. 588, ta postane brezpredmeten. 589, kdo je za? Še enkrat 589 za, proti, vzdržani, sprejeto. 919, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 27, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 69. stran, 611, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak raje preverimo. 611. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 612. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 614 za proti, vzdržani sprejeto, 615 za, proti, vzdržani sprejeto, Juri 13 za, proti, vzdržani eh, zavrnjeno, 96 za, proti, vzdržani sprejeto, Juri 11, ta postane brezpredmeten, predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 2, za, proti, vzdržani sprejeto, 33 za, proti, vzdržani sprejeto, 4, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 5 za, proti, vzdržani sprejeto, 6 za, proti, vzdržani sprejeto, 17 za, proti, vzdržani sprejeto, 18 za, proti, vzdržani sprejeto, bomo preverili 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Nekdo ni glasoval. Konec glasovanja. Zdaj ste vsi glasovali, sprejeto. Zdaj gremo na osmi predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti vzdržanih zavrnjeno, 11 za, proti vzdržani sprejeto, 14 za. Želite preveriti 11. predlog spremembe? Preverjamo 11, torej glasujemo. Uh, Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Predlog 14. Kdo je za, proti, vzdržano, vzdržani sprejeto? 13 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. 13. predlog preverjamo. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno.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 proti vzdržani zavrnjeno. 9, kompromis 30 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 28 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 48 in 49, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, bi rekla. Juri F., kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 29, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Juri E. za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 70 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto, 83 za, 83 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto, 95 za, proti vzdržani sprejeto, proti, vzdržani, sprejeto, 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite, da preverimo? 96. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, sprejeto. 97 v dveh delih. Prvi del najprej, kdo je za? Prvi del 97. predloga spremembe, kdo je za? Hvala. Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 98 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno, zavrnjeno, zavrnjeno, se popravlja predsednica. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 100, kdo je za? proti vzdržan ni sprejeto. 104, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 5, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 112 v dveh delih, prvi del, eh, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 31, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 124 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 126 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 128 za, proti vzdržani sprejeto, 127, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto, 135 za, proti vzdržani zavrnjeno, 136, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 139 za, proti vzdržani. Sprejeto 142 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto drugi del, za, proti vzdržani. Zavrnjeno 143 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 145 za, proti vzdržani. Sprejeto kompromis 34 za proti vzdržani sprejeto. 149 in juri i, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. 151 za, proti vzdržani zavrnjeno. 152 za, proti vzdržani zavrnjeno. 153 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno 154, za, proti, vzdržani, sprejeto. Pa preverimo 154. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 155, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto, e, Juri J, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti še zadnjega, Juri J, drugi del, no pa preverimo. Glasujte, prosim. Juri J, drugi del. Glasujte, prosim. Jury J, second part, the vote is open, everyone. Still three persons to vote. Še trije morate glasovati, ali boste ali ne. Dobro, zdaj pa lahko zaključimo z glasovanjem sprejeto. In zdaj še končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. And the vote is še vedno čakam na en glas. Ne. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. Čestitke vsem za dobro delo pri tem poročilu, še posebej pa poročevalki. Se vidimo popovdne, ko imamo skupno glasovanje z odborom AFET o strategiji za Arktiko.